Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem sich. Kollege, Kollege, ker se polni dvorana počasi. Wir doch jetzt. Najprej sporočilo tolmače. Habe. Ähm, Danes je 28. dan našega protesta zopr eh, neuravnovešene in nepravične delovne pogoje, ki jih je administracija enostransko sprejela. Da bi rešili ta konflikt, potrebujemo politično uh, eh, medijacijo in. Uh, tudi sodelovanje predstavnikov tolmačev pri pogovorih. Žal vas moramo obvestiti, da ne bomo dopustili prekoračitve predvidenega delovnega časa. Hvala za razumevanje. Torej, predsedujoči pravi, da večina itak že sedi pred televizori in gleda nogometno tekmo in zato bomo tudi mi pohitili s tem sestankom. Najprej prva točka. Sprašujem, ali ima kdo kako pripombo na dnevni red? Ne. In potem smo že pri drugi točki dnevnega reda in vas spet sprašujem, ali imate kakšne pripombe na zapisnike sej 23. in 24. aprila, 16. in 17. maja, 28. maja in 4. junija. Torej, ali ima kdo kako pripombo, ali kdo ugovarja, ne. Um, sporočila predsednika, tretja točka, tu ni nobenih sporočil. Zato smo takoj že pri četrti točki poročilo JPKOFOD, harmonizacija in ponastavitev nekaterih pravil v sistemu davka na dodano vrednost in uvedba dokončnega sistema obdavčanja trgovine med državami članicami. Danes bomo razpravljali o predlogih sprememb. Najprej dobi besedo JPKOFOD za pet minut. Prosim. So much, uh, Najlepša hvala, Peter. In Skušal bom biti kratek, tako da bodo ljudje lahko odšli po odpravkih kasneje. Dragi ljudje, najlepša hvala za spremembe predlogov, za predloge spremembov, preveril sem jih in z veseljem lahko povem, da mislim, da imamo trdno podlago, da dobimo večino za uh, dober uh, kompromis. Večina amantmajev um, utrdi ta stavek, eh, to so dobri dodatki in pojasnila, pa tudi sklici na druge zadeve. Številni predlogi sprememb grejo v isto smer in eh, se ukvarjajo z politično eh, točko, to, ki jo je omenil tudi vaš poročevalec. In zato pred, bom predlagal številne kompromisne predloge, ki jih bodo prejeli poročevalci v senci. In preden prejdemo v ta ključno fazo, bi želel povedati nekaj besed o tem, kako bom pristopil k našemu bodočemu delu. Skušal bom imeti odprt, vse vključ proces in tukaj bi omenil tri ključne faktorje za me kot poročevalce. Prvič, ne bom sprejel nobenega, nobene ošibitve, slabitve, Eh, tega besedila. Predlog je uravnotežen med resničnimi in nujno Eh, potrebo po poenostavitvi pri čezmejnem DDV-ju. Potrebna je tudi, so tudi varovalke za to, da bi eh, se preprečili goljufije DDS DDV-jem. In to je del svežnja in oboje moramo imeti. Hkrati si bom prizateval, da bi ohranili um, ehm, moč uporabe besedila. To pomeni, da ne smemo, ne smemo um, kompenzirati hitrih rešitev ali drugih hitrih pravil. In upam, da bomo prišli hitro do sporazuma in prizadeval si bom točno za to. Hvala, zelo sem bil kratek. Hvala, Jepe. Dve minuti na mesto pet si pa res zgled za ostale. Naslednja na vrsti Ivana Maletič. Eh, oziroma Burkhard Balc, koordinator, bo govoril v imenu gospe Maletič. First, uh... Najlepša hvala vsem in najlepša hvala predvsem Jepu za njegovo kratko uvodne besede. Ivana Maletič me je zaprosila, da govorim v eh, njenem imenu, napračevalka v senci na tem disjeju. Trenutna, torej um, začasna uh, rešitev, um, je bila uvedena pred 22 leti in je primer, kako take začasne rešitve postanejo trajne. Spremembe, ki, o katerih razpravljeno so hitre, pomenijo hitro rešitve, te začasne rešitve in uh, temelijo na načelu dr namembne države. Spremembe uh, Um, upletajo 35 konceptov um, davčnih zavezancev in sedaj vprašanje, ali bomo to naredili z hitrimi rešitvami ali bi bilo bolje počakati, da bodo postale, da jih bomo vključili v dokončni sistem. Če jih bomo vključili sedaj, eh, Ivana, bi se Ivana Maletič strinjala, da je potrebno pojasniti koncept in merila za uh, eh, CTP z, z, z, in uh, torej za um, priporočila za posamezne države. In uh, torej vse na enem mestu, uh, Eh, na podlagi eh, namembne države mm, in glede na kompleksnost in eh, bi pomenilo več upravnega bremena za male in srednje velika podjetja. In zato, da bi pripravili ta sistem in da bi razširili enotno kontaktno točko, bi, in da bi, to vključili, bi morali to vključiti v hitre rešitve v tem sistemu. Naša poročevalka v Semci meni, da bi morali imeti tudi mehanizem za reševanje sporov. In to bo neka spletna platforma, tako da bodo državne članice, članice lahko reševali spore, če ne pride do medsebojnega dogovora. In tak mehanizem bi vseboval tudi pristope o tem, kako reševati sto, spore, če pride, in postopke. In ehm, ta platforma za reševanje sporov DDV bo lahko dostopna in preprosta za uporabo ter hitra za reševanje sporov. In ob zaključku bi Ivana želela povdariti, da oblikovanje enotnega območja DDV pomeni manj eh, stroškov eh, za skladnost za države članice in eh, bolj enostavno izpolnjevanje postopkov. In hkrati bomo s tem okrepili enotni trg in ustvarili boljše pogoje za čezmejno trgovino. In nekaj, kar je treba v vključiti v hitre rešitve in je zelo pomembno. To so hitre spremembe eh, zaradi digitalizacije in hitrih tehnoloških eh, sprememb ter poslovnih modelov in globalizacije ekonomije. Hvala. Hvala, Burkhard, za IKR e Sandaluns. Uh, najlepša hvala, Jep, najlepša hvala predsedujoči. Mislim, da se vsi strinjamo, da moramo posodobiti evropski sistem DDV-ja, eh, zaradi tega, ker je to prevelik, eh, veliko breme in ravno tako prihaja do goljufin, hitro se moramo dogovoriti, strinjam se s tem. Morda še neka širša slika in nekaj glede rešit hitrih rešitev, razumemo, zakaj ste uvedli načelo namembne države in zanimanje, kakšen bo vpliz, vpliv na majhna in uh, srednje velika podjetja. Vložili smo predloge sprememb in zadnje vprašanje je, razumemo razloge, ampak ne ne samo dejstvo, kako se bo to izvajalo, ampak tudi kakšne pravne težave bomo imeli, če bomo segli previsoko. In um, potem se bom navezal na tvoj komentar, ali bomo posegali tudi v področje uporabe, in tukaj bi želeli mi omejiti ob, ob, območje uporabe, kajti ne bi že imeli pravnih. Uh, zapletov, eh, pri hitrih rešitvah in to je za nas prioriteta. Torej, skušati unesti te hitre rešitve tak čim prej in, z, in zaradi tega smo tudi uložili takšne predloge spremen, ko smo jih najlepša hvala. Zdaj pa v imenu Alde, uh, tire, ki ga danes ni, bo kdo drugi govoril v imenu Alde. Ne vidim nikogar za to molis kot kato v imenu zelenih. Najlepša hvala, Peter, in hvala Jepu za tvoje besede in za svoje dele. Mi podpiramo predlog in tako kot so povedali kolegi, poenostavlja ta sistem in uh, nas bo pripeljal naprej in to pozdravljamo, um, da bi iz tega začasnega sistema prišli do nekega dokončnega sistema. Uh, Eh, certificiran davčni zavezanec, to pomeni, da bi podjetja, ki uh, prodajajo stvari, bile plačene v namebni državi. Mislimo, da je to dobra rešitev, kajti nudi poenostavitev za tiste, ki so priznani kot certificirani davčni zavezanci. Uh, veliko nas je delalo na uh, um, izogibanju davkov, v različnih odborih smo to počeli in vemo, da ko prihaja do sprememb, imamo vedno tudi neke vrzeli in tukaj moramo biti zelo um, previdni in zato uh, Eh, podpiramo tega eh, koncept certificiranega davčnega zaveznica, ampak naše predloge spremem 43, 47 in 51 eh, določa pogoje za to. Eden izmed predlogov spremembe se ukvarja z tem, če ima kdo kakšne kazniva, da je kdo opravil kazniva dejanja, potem ne more dobiti takega statusa certifikiranega davčnega zaveznica. Potem smo navedli še druge pogoje in vse vse te pogoje moramo upoštevati za to, da eh, ljudje ne bodo dobili tega eh, statusa kar tako. Kakorkoli eh, razpravljali bomo o tem naslednji teden na sestanku poročevalcev v senci in mislim, da bomo našli kakšen kompromis. V mikrofon, prosim. predsedujoči govori brez mikrofona, zato tolmači ne moremo tolmačiti. Sorry, sorry, sorry. Oprostite, pravi predsedujoči. Papadomolis. Torej, hod, prosil sem Dimitrijusa Papadimulisa in Barbaro Kapel, da spregovorite, ker pa kolega niste v dvorani, dobi besedo spet je pekofort, eh, ki je poročevalec. Najlepša hvala, kot sem že povedal. Bomo delali na osnutku kompromisnega predloga, imamo sestanek poročevalcev v senci in prepričan sem, da bomo dosegli dobro in učinkovite sklepe. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa. Samo da vas spomnim, 3. septembra bo glasovanje v Ekonu na plenarnem zasedanju, pa bomo glasovali na prvem prvi plenarki v oktobru. Naslednja je na vrsti peta točka dnevnega reda direktive sveta o spremembi direktive 2006-112-ES e glede stopen davka na dodano vrednost. Poročevalec za SND je Tibor Zani in najprej dobi besedo Tibor, prosim. Dakle, želim, Peter. Eh, eh, first of all, let me Najlepša hvala, Peter, in hvala vsem poročevalcem v senci za upravljeno delo. Prejeli smo 52 predlogov sprememb iz različnih političnih skupin. Naše skupna mnenja, mnenje dokazuje dejstvo, da številni predlogi sprememb, da smo dobili. Torej, malo predlogov sprememb in da vsebina teh predlogov sprememb se ne razlikuje. Uh, med sabo. Prejšnji teden smo imeli prvi sestanek poročevalcev v Sencem, kjer smo že razpravljali o kompromisnih predlogih in eh, dobili smo že večino za večino vprašanj, ki, pred, ki so pred nami. Kolikor vem, predstavniki večine parlamenta se strinja mm, s tem, da moramo nadomestiti začasno ureditev in da morajo vse države članice dobiti enako obravnavo. Ravno tako se strinjamo s tem, da je potrebno zaključiti z fragmentacijo sistema DDV, ki je veli, veli, predstavlja veliko oviro za dobro delovanje notranjega trga. In nimamo nobenega večjega nestrinjanja z predlogom komisije za dokončni uh, sistem med državami članicami, bi temeljil na obdavčitvi v drž namembni državi in politične skupine se strinjajo z manj strogimi eh, pravili, po katerih bi lahko države članice uvedle tudi nižjo davčno stopnjo med 5 in 7 odstotki. Glede na predlog bi prilogo 3 nadomestili z negativnim seznamom, ki bo določila, katera uh, storitve ali uh, ob, m, blago za katere ne velja ta pravila. Uh, torej, in to bo zamenjalo, nadomestilo pozitivni seznam. In uh, te znižani davki in izjeme bodo šle v prid um, porabniku in bodo zadevale tiste storitve in blago, ki bodo imele socialne ali dobre pozitivne socialne in okoljske vplive. Ravno tako bi želel pozvati države članice, da se izogne uporabi uh, nižje uh, davčne stopnje za škodljive uh, izdelke. In eh, trgovina na enotnem trgu se osredotoča na potrebe majhnih in srednje velikih podjetij in zato predlagamo, da bi imeli eh, da bi imeli enotni informacijski portal, kjer bi eh, vsi imeli hiter dostop do informacij glede izvajanja DDV sistema v posamezni državi članici. Še enkrat se hvaljujem upračevalcev v Senci in eh, drugim kolegom, poslancem za njihovo predanost pri tem delu, na podlagi katerega smo izboljšali del, eh, to besedilo. Z vašim nadaljnim, nadaljnjo podporo, zato se vam zahvaljujem in zagotovo bomo s tem še dodatno izboljšali besedilo. Hvala. Hvala, Tibor. Preden dam besedo predstavniku ELS, torej danes je redna seja, ne izredna seja, že v lanskem letu smo določili termine sestanka, takrat se še ni vedelo, kdaj bo svetovno prvenstvo. Um, prišel sem malo pozneje, nisem videl natančno, kdo bo predsedoval. Um, gospod Galteri ponavadi začne deset minut pozneje in zato sem tudi jaz prišel malo pozneje. O osnutku poročila kolega smo že razpravljali in v številnih vprašanjih smo dosegli soglasje. To je prva. Torej, prva serija kompromisov je bila predstavljena. Uh, ti kompromisi so bili oblikovani na osnovi uloženih predlogov sprememb. In sicer gre pri teh kompromisih za to, kako pripraviti pameten predlog, ki bi ga potem predložili najprej plenarnemu zasedanju in potem svetu. Uh, Glasovanje naj bi bilo 3. septembra, tako da imamo še malo časa za posvetovanje o kompromisih. Poročevalcu se želim izrecno zahvaliti za dobro sodelovanje. Mi smo se soočili z večjimi težavami, ker, to, ker bo to poročilo sprejeto soglasno v svetu, ker gre za davke In zato gre pravzaprav tudi za utemeljeno mnenje parlamenta svetu. Eh, pred Lizbonsko pogodbo je to bila metoda, ki smo jo uporabili tudi na drugih področjih, sedaj pa vlada v glavnem postopek soodločanja. Evropska eh, ljudska stranka je mnenja, da tako kar zadeva predlog, tudi, kot tudi kar zadeva razpravo, da je treba zmanjšati število zniženih stopen. Imamo več kot 400 zniženih stopen um, zaradi um, tega, kako se je začelo izvajati direktivo leta 1992. Vendar načeloma želimo preprečiti, da bi sedaj eh, tu odločali o zadevah, kjer smo že sprejeli sklepe, naprimer o elektronskih knjigah. Zato je to dobro, če se navade v uvodni izjavi, ne pa v besedilu. Razen tega komisija predlaga um, negativni seznam z navedbo blaga in storitev, za katere se ne sme uporabiti nižen, znižena stopnja in to je tudi pozitivno. Ta seznam je treba posodobiti vsaj vsaki dve leti. Vse politične skupine so enotne, da morajo biti predpisi bolj dostopni za MSP-je, da mora biti zagotovljena učinkovita dostopnost informacij za potrošnike, tako da se lahko hitro obvestijo, informirajo o različnih stopnjah predlog zelenih pa mi dela preglavice, ne samo meni, temveč tudi ELS. In sicer, da bi ob eh, pojmu znižanje stopnje uvedli še super znižano stopnjo, ki bi bila pod petimi odstotki. V nekaterih državah obstajajo primiri za to in o tem je treba govoriti. Svet je vmes sprejel sklep, da se podaljša um, nižja stopnja, torej nižja od 15 odstotkov, prej se je to podaljševalo vedno samo za pet let. E, poročevalec je predlagal tudi zgornjo mejo 25 odstotkov. Želim opozoriti na to, da smo neuspešno to poskusili uvesti že pred 15 leti in svet je to takrat zavrnil. Samo ena država ima danes višjo stopnjo od 25 odstotkov in to je država poročevalca Mačarska. Tam eh, imajo 27 odstotno davčno stopnjo, jaz sicer nimam načelnih pomislekov, um, da se to zmanjša. Vendar treba je upoštevati, da gre samo za eno državo članico, ki se je to tiče. Pri naslednjem sestanku poročevalcev v Sinci bomo uh, Eh, se prav gotovo brez problemov dogovorili in potem sprejeli to poročilo 3. septembra. Hvala za EKR Sander Luns, ki je ravno zapustil dvorano in bomo um, Terry Cornelly, eh, ni ga še v dvorani, ali želi, želi kdo spregovoriti v njegovem imenu. Państwo, grupa EKR ma istotne zastrzeżenia co do kierunku proponowanych zmian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 jakim je zuščanje. Torej, e, temeljni cilj je seveda, da se zagotovi integriteta e, boja e, proti goljofijem z DDV. Zdi se mi, da imamo v Evropskem parlamentu um, um, Eh, da se potrudimo predvsem za MSP-je, ne pomislimo pa, da ima to lahko tudi negativne posledice za proračune držav in tudi za integriteto DDV-ja. Zato pozivam poročevalca, želim, da um, prevlada um, zdrava pamet, kaj ti potrebujemo seveda tudi ustrezen nadzor uh, organov. Um, nekateri predlogi sprememb, ki so jih vložili socialisti in zeleni, gredo v isto smer. Neobhodno potrebno je, da države članice um, lahko Eh, predvidijo krajši čas obračuna, če se jim to zdi potrebno, če se državi članici to zdi pomembno. Eh, če ima neko podjetje promet 2 milijona evrov eh, in je ta, um, to obdobje napovedi um, tako, da, da daje določene možnosti in zato želim opozoriti predvsem na um, naš predlog spremembe 284c. Uh, e, in se mi zdi, da ta predlog gre, do, gre predaleč, gre za izuzetje. Um, podjetij za to, da izdajo račun. Um, in račun je lahko zelo pomemben za potrošnika. EKR er, eh, tudi ne more sprijeti to, kar predlaga poročevalec, eh, kar zadeva, um, da se ta meja um, zviša od 2 milijona na 4 milijona. Že 2 milijona je previsok prak. Um, um, in v tej skupini je seveda veliko MSP-jev. In potem, kar zadeva rok za izvajanje eh, tega. Um, nekateri si želijo krajše roke in hitrejše izvajanje. Eh, to besedilo pa je povezano seveda tudi z drugimi besedili v okviru DDV-ja in zato um, ne moremo predvideti, da bi države članice začele izvajati ta dokument pred letom 2022 in naša skupina IKR e zato tudi ne podpira tega poročila. Hvala, kolega Osok. To, kar ste povedali, uh, je pravzaprav že namenjeno naslednji točki dnevnega reda. Verjetno ste govorili o šesti točki, mi smo pri peti točki. Um, ampak dobro, to smo sedaj sprijeli, um, s tem smo se seznanili in to um, si bomo tudi zapomnili za zelene dobi besedo Molis Kotkato. Hvala, predsedujoči. E, tudi jaz se zanimam za nogomet, čeprav sem ženska, ampak jutrišnja tekma me bolj zanima kot današnja. Um, in razen tega se ukvarjam z vsemi temi dosjeji in moram tudi hitro na odbor Libe. Uh, sedaj pa nekaj o poročilu, ki ga je predlagal Sani in tudi o poročilu uh, Toma Vanden Kandelareja. Um, komisija je predlagala 85 tisoč evrov maksimalni prak, to je zelo pomembno za MSP v Združenem kraljestvu, kar zadeva stopnje DDV. -e um, smo imeli dober sestanek v prejšnjem tednu, sicer se nismo dogovorili za kompromise, ampak dobro smo se razumeli in mogoče bo o ključnih amantmajih potrebno tudi ključno glasovanje, predvsem gre za 38. Eh, člen in sicer, da bi države članice lahko uporabile dve znižani stopni, ko gospod Langan je rekel, da mu to ni všeč. Mi smo predlagali dve stopni, 10 eh, odstotkov in 5 odstotkov. Poenostavitev teh stopn eh, bi olajšala delovanje podjetjem, kajti podjetje bi, vedi, ved, podjetje bi vedela, ali res upravičena do znižanja stopnje in potem spet bi vedela, ali gre za 10 ali 5 odstotkov. In potem eh, tudi 54, ta amantma je pomemben in sicer gre za um, varovalko, tako da države članice ne bi vključile preveč eh, proizvodov um, v to znižano stopno. Um, vse države članice. Eh, so trenutno nad temi 15 odstotki in države članice bi morale bolj previdno ravnati pri, pri izbiri eh, blaga, ki, bi, eh, bi, eh, ki eh, so upravičene. Eh, Malta, Luksemburg, teh se tiče to še posebej, ker gre za davčne zadeve. Na vsak način pa prosim tudi države članice, da so bolj previdne pri tem. Hvala Moli za GUE. Miguel Viegas, ki pa ga še vedno ni v dvorani in tudi ni nobenega drugega iz te politične skupine. In zato dajem besedo takoj spet eh, poročevalcu Tiborju Sanju, če eh, v postopku Catch the Eye ni prijav. Tibor, prosim, hvala, Peter. Torej, razpravljali smo in se posvetovali o tej temi. In želim se odzvati tako, da rečem, eh, gre seveda tudi za to, kako se to nasplošno razume. To, za kar smo se dogovorili in to je pomembno. Moramo um, predvsem opozoriti, da so odgovorne države članice glede um, stopn DDV-ja, um, ni pa zato pristojna komisija, seveda pa morajo veljati meje za države članice. Naš namen je bila večja jasnost. Ne samo za države članice, temveč predvsem tudi za podjetja, za mala in srednje velika podjetja. Ključna inovacija tega poročila je spletni informativni portal od DDV-ju. To je to Evropski parlament prispeva k tej splošni razpravi. In mislim, da bo to tudi dobrodošlo. In če se vrnem na to, kar je povedal predstavnik ELS, naš predlog za zgornjo mejo eh, stopnje DDV eh, in sicer 25 odstotkov, vem, da gre samo za eno državo, ki ima višjo stopnjo, ampak vsega, mogoče bi to bila zavora za druge države, ki bi imele podobne apetite. To je bil razlog. Ampak mislim, da smo dobili pomembne prispevke, ni nekega grobega nerazumivanja, ni večjih spornih točk v tem poročilu in zato zaupam, da bomo do septembra lahko dokončali dobro poročilo. Eh, in sicer v eh, vzajemnem razumevanju. Hvala Tibor. 3. septembra bomo glasovali v Ekonu eh, in na prvem plenarnem zasedanju oktobra bomo glasovali o tem. Sedaj pa je šesta točka na vrsti skupni sistem davka na dodano vrednost glede na posebno ureditev za mala podjetja. Poročevalec je Tom van den Kandelare. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Danes igrajo Belgici, zato bom res kratek. Najprej najlepa, lepša hvala za predloge sprememb, ki so bili vloženi in tudi na seji poročevalcev senci smo razpravljali o tem. Gre za upravne ponastavitve za MSP-ja. Um, je ja, zelo malo predlogov sprememb, zato pravzaprav sploh ni treba pripraviti kompromisov. Večino predlogov sprememb bomo. Ni bilo tolmačenja v francoščino. Um, ik vond één mogelijkheid tot compromis, want dat is eigenlijk de enige mogelijkheid, denk ik. Um. Torej, vidim sicer en, možnost za en kompromis in sicer gre za MSP-je, ki so oproščeni DDV-ja, to so mini podjetja, mikropodjetja, kjer komisija državam članicam daje možnost, da um, zahtevajo od podjetij napoved uh, eh, DDV-ja ali ne. Eh, torej tiste, eh, tisti MSP, ki so oproščeni DDV-ja, naj tudi ne bi bili, ta podjetja ne, ne bi bila zavezana za tako napoved v drugih državah članicah. To uh, je treba na vsak način poenostaviti. Ampak um, vprašanje je, ali. po drugi strani je seveda treba spodbujati tudi podjetniški duh v MSP-jih. Potem eh, spletna prodaja postaja vedno enostavnejša, digitalizacija je pomembna, današnje ureditve DDV so zastarile. Če prodajate proizvode v petih državah članicah, bi morali Eh, zračunati pet različnih stopenj in razen tega, oziroma bi morali fakturirati davek v petih državah, v petih jezikih. To je zelo komplicirano in dobro bi bilo, če bi tudi MSP lahko bolje izkoristili digitalizacijo. MSP uh, eh, morajo Eh, eh, potrebujejo 0,75 eh, odstotkov vsega prometa za stroške skladnosti. In to je pravzaprav zelo veliko. Oziroma 0,75 odstotkov je to pri velikih podjetjih, 7 odstotkov pa pri maj, majhnih podjetjih. Uh, in zato bi um, morali pomagati MSP-jem. Veselim se tudi še drugih predlogov. Vielen Dank. Äh Hvala lepa, Tom. Za SND je Alfred Sand, poročevalec v Senci. Hvala, gospod poroč, eh, predsedujoči. To pravzaprav ni ideološki problem, temveč eh, samo, kje določimo pragove. Eh, Pričemer naj bi MSP-ji bili bolj konkurenčni in manj obremenjeni stroški. Eh, o tem je treba odločiti, tudi pri kompromisih. In sicer, um, kateri prak je najbolj um, primiren po mnenju MSP-jev, to je treba upoštevati. Mislimo, da je predlog dobro tehnično orodje, torej mi podpiramo ta postopek, predvsem tudi zato, ker se fokusiramo na to, da bi se podjetja bolj angažirala čezmejno. To trenutno še ni tako perfektno pri mikropodjetjih in MSP-jih. Potem spletna registracija, to je dober predlog in tudi kontaktne točke oziroma vse na enem mestu, tako kot predlaga komisija, tudi to se nam zdi v redu. Uh, Eh, seveda pa to ne sme voditi do davčnih utaj, do davčnih goljufi, to je treba prav tako upoštevati. Nekateri predlogi sprememb omogočajo državam članicam, da so bolj eh, stroga, kar zadeva pobiranje DDV-ja pri MSP-jih. Kajti nekatere države eh, mnogo davkov dobijo od MSP-jev. MSP-ji so v nekaterih državah bolj pomembni kot v drugih državah. Potem, kar zadeva pragove, moj, uh, mi bi se radi držali prvotnega predloga komisije. Mi smo bili v stiku z industrijo in z MSP in tudi komisija, tudi komisija je pridobila strokovno mnenje in zato eh, mi nekako občutek pravi, da naj bi se strinjali s komisijo. Potem peti predlog spremembe, ko gre za oprostitev. 15 tisoč evrov oziroma nižja raven naj bi to bila, ampak mislim, da to ne bi bilo dobro, kajti so ekonomije, kjer um, ni tako ja, kjer lahko potem prihaja tudi že do davčne utaje. Potem 4 milijone um, prak za DDV-je, za MSP-je, to je pa spet previsok prak, po našem mnenju. Potem predlog spremembe, ki smo ga mi pripravili. Enajstirideset. Eh, prehodno obdobje dveh let eh, namesto enega leta za uporabo statusa oprostitve. Zakaj to? Torej, treba je upoštevati dinamiko. Enkrat ti gre dobro v podjetju in potem spet slabše. Um, torej, In zdaj, če, zato je po mojem dobro, če imamo dvoletno obdobje, da se ugotovi, ali se odobri ta status oprostitve ali ne. In sicer na osnovi izkušenj MSP-jev, kako poslujejo v državah članicah. Potem eh, to, kar predlaga um, poročevalec glede rokov izvajanja, se nam zdi v redu. Stanislav Osok je podal prispevek EKR-a že prej in sedaj je na vrsti Alde Karolin Nachtigal. Hvala za vso delo na tem dosjeju. Podpiramo Toma. Eh, imeli smo pred dvema tednama zelo uspešen sestanek poročevalcev v Senci. Um, Alde podpira to poročilo. Eh, torej, da se eh, razširi eh, to področje uporabe s prodaje na domačem trgu na širši skupni trg. S tem se seveda strinjamo, kaj ti treba spodbujati podjetja k čezmejnemu trgovanju. Isto velja za poenostavitev pravil DDV. Tudi to je bistvenega pomena, če eh, bomo resno vzeli skupni trg. Zato podpiramo predloge sprememb. Eh, ki predvidevajo bolj jasno uporabo teh pravil in razen tega želimo eh, tudi oceno učinka eh, uvedbe kontaktnih točk oziroma vse na enem mestu. začeli naj bi s tako oceno učinka, ali je izvedljiva ta kontaktna točka ali ne. E, Kaj ti so e, razlike um, pri tem obračunu DDV-ja? In tu ne gre samo za jezikovne barijere. E, ta predlog podpirajo tudi druge skupine, se je pokazalo med poročevalci v Sinci. Mi se strinjamo s poročevalcem, da naj bi to, to zakonodajo svet sprijel čim prej. To je v interesu podjetij v Evropi in ta so pomembna ne samo za rast, temveč tudi za nadaljni razvoj. Hvala. Za zelene bi bila na vrsto muli, ki pa je tudi ni več v dvorani, gue, paluma, ma Lopez Bermelo. Hvala. Najprej hvala lepa poročevalcu za opravljeno delo. Po našem mnenju gre za zelo pomembno temo. Pomembno za evropsko ekonomijo. In verjetno ne bo težko um, najti dogovora. Vsi vemo, kako pomembna so mala in srednje velika podjetja. Neoliberalna kriza in gospodarska kriza je še posebej prizadela ta podjetja. In naši predlogi sprememb se lotevajo prav tega in sicer olajšanje opravnega bremena za MSP-je, potem tehnične možnosti je treba spodbujati, ki jim bo olajšalo življenje in sicer s ciljem, da se poenostavijo postopki. In tu mislim, da smo dosegli širok dogovor. Vendar smo mnenja, da je treba storiti še več, kar zadeva drugih tim. Predvsem je treba poskusiti eh, eh, preprečiti, da bi manevrski prostor držav članic vodil do eh, splošne eh, ga poslabšanja situacije in velika podjetja ne smejo uporabiti teh sredstev za prekomerno zadolžitev. Mora obstajati jasna razlika med storitvami in blagom. Pomembna je pr tudi pravna varnost in več preglednosti v gospodarskih postopkih v MSP-jih. Zato prosimo poročevalca, da se še malo pot bolj potrudi da vključi tudi naše predloge sprememb. Gre za dosije, eh, kjer lahko dosežemo široko soglasje in zato se mi zdi, da se splača še malo dodatnega napora. Hvala, Paloma. Malo gledam po dvorani in sprašujem, ali se želi kdo prijaviti v postopku pritegni pozornost predsedujočega. Ne. Če ne, dobi besedo spet Tom Poročevalec. Hvala, gospod predsedujoči, tudi jaz nimam nobene dodatne pripombe. Hvala. Mikrofon, prosim, smo pri sedmi točki gospodarske politike v evroobmočju. Želim na kratko opozoriti na to, torej, da eh, bomo glasovali o šesti točki v odboru 11. julija, na plenarnem zasedanju pa bomo glasovali na prvem plenarnem zasedanju v septembru. Sedma točka gospodarske politike v evroobmočju. Iga Bajija, poročevalca, nadomešča Pervonš Beres. Merci beaucoup. Je vais euh, euh, non pas remplacer euh, Hugues Bayet parce que je,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 Evropska komisija je sklenila, da v ekonomsko politiko vključi tudi socialno razsežnost. To uh, kaže, da je postala bolj pozorna na to, kar pravi parlament in tega smo veseli. Treba je zmanjševati eh, deficite v javnih financah. Uh, treba je eh, upoštevati tudi eh, priporočila za aktivno politiko na področju zaposlovanja. Potrebna so eh, investicije za povečevanje zaposlenosti in za povečevanje kakovostnih delovnih mest. Potem se tu osredotočamo tudi na vprašanja socialne neenakosti, neenakosti pri plačah boju zopr prekarno delo. Pomembno je, da so v tem poročilu vse te prednostne naloge. E, če ni spodobnega dela in če ni enakosti in solidarnosti med evropskimi državljani, bo Evropa imela velike težave treba se je eh, boriti tudi proti agresivnemu finančnemu načrtovanju, eh, ohranjati stabilne javne finance, treba se pa je boriti zoper neenakosti na socialnem področju. Potrebna je še naprej eh, ambiciozna kohezijska politika med evropskimi državami in regijami. Ta kohezija mora ostati prednostna naloga tudi po letu 2020, eh, kohezija zahteva tudi dolgoročne investicije v celotni Evropski uniji. Kohezijska politika spodbuja inovativne rešitve, omogoča socialno vključevanje, preprečuje podnebne spremembe krepi eh, čezmejno in medregionalno sodelovanje. Eh, potrebno je eh, sodelovanje med različnimi strankami, kot je to bilo pač tudi v prvem semestru. Hvala lepa. Sedaj pa za ELS Tom van den Kendalare. Hvala lepa. Hugo Bajeju za osnutek poročila, vendar tri točke so mi pomembne in v zvezi z njimi imam predloge sprememb. Najprej ravnovesje med solidarnostjo in odgovornostjo. Strinjam se s prvim stavkom v odstavku 26. E, tu govorimo, da je treba e, upoštevati uravnovešenost e, med odgovornostjo in solidarnostjo. Vendar v točki 14 tega ne najdem. Tu govorimo o tem, da države članice z velikimi presežki morajo storiti več za plače zaposlenih. E, vendar isto priporočilo velja tudi za države z deficiti. E, tu bom pač predlagal spremembe. Potem pa se govori o neki študiji, o plačah v državah s velikimi presežki. E, to študijo bi rad videl točka štiri, tu se zahteva eh, večja dejavnost eh, pri eh, paktu rasti. Tu naj bi upoštevali restriktivno fiskalno politiko. Tega še nimamo eh, v osnutku poročila. To bom predlagal potem bom pa izpostavil tudi pomen odgovorne proračunske politike, potem pa uresničevanje priporočil za posamezne države. Mi moramo države članice močneje vključiti. Sedanji pristop od skoraj na vzdolj ne deluje dobro, potem pa uresničevanje priporočil. Uh, da je treba vse povezovati s strukturnimi in investicijskimi skladi, torej pogojevanje in kondicionalnost pri evropskih skladih nam je pomembna. Potem je tu še nekaj eh, vprašanj, ki ne sodijo v to poročilo. Naprimer, koordinacija gospodarske in proračunske politike, uresničevanje priporočil za posamezne države, mi bi se morali najprej koncentrirati na odločilne in pomembne vprašanje, dok in predn vključujemo take stvari. E, priporočila za posamezne države eh, ne moremo sprejeti v to poročilo, kajti to bo preobremenilo poročilo. To poročilo tudi ni pravi kraj za sklic na večletni finančni okvir razprave o strukturni in kohezijski politiki še tečejo in zaradi tega nam ni treba eh, tu upozarjati na to. Hvala lepa, eh, Tom eh, Santar Lunes, namesto Roberta Sileja. Eh, hvala lepa. Opravičuje se, ker ni tukaj, prosil me, da naj preberem svo, njegovo izjavo. Zahvaljuje se poročevalcu za poročilo, eh, v katerem probleme primerno identificira gospod Zile, se strinja z skrbjo glede zmanjšanja sredstev za kohezijsko politiko. To je v nasprotju s cilji EU. Uh, eh, gospod Zile želi opozoriti tudi na to, da evroobmočje in EU eh, sestavlja cela. Celo število držav eh, v poročilu se govori o povprečjih, povprečja pa ne kažejo razlik med posameznimi državami članicami in zaradi tega gospod Zile meni, da bi bilo dobro, če bi v poročili imeli bolj natančne opise. Gospod Zile ugotavlja tudi, da se govori o harmonizaciji obdavčitve, da se pa ne govori o tem, da bi morali izboljšati uspešnost pobiranja davkov. E, in gospod Zile želi tudi izpostaviti e, to, da poročevalec zahteva fleksibilnost, e, stabilnost stabilnost, eh, pakta za stabilnost in rast eh, obstaja potreba po investicijah, vendar, eh, ko zahtevamo fleksibilnost, moramo biti previdni. Preveč fleksibilnosti lahko spodkopava pakt za rast in stabilnost. Komisija je tudi dobro izpostavila, da je pravi čas za potrebne reforme, krize je konec, eh, kljub samo pa oklevamo pri izvajanju teh prilagoditev. Gospod Zile meni, da je čas, da države članice naredijo svojo domačo nalogo. Veseli se nadaljevanja dela s poročevalcem in drugimi poročevalci v senci in veseli se napredka. Hvala lepa. Sedaj pa Karolin Nachtigal za Alde. Hvala lepa za osnutek poročila. To je dobro izhodišče za razpravo v naslednjih tednih. Zlasti priporočila komisije državam članicam bodo pomembna. Najpomembnejše pa je cilj. Narodna gospodarstva je treba okrepiti zato, da a, Eh, manjše težave ne privedejo do velike krize. Sedaj gre gospodarstvo nekoliko bolje in sedaj imamo dobre možnosti, da ukrepamo. Na nizozemskem pravimo, da je streho treba popraviti, ko si je sonce. Obžalujem, eh, da se uresničuje tako malo priporočil komisije. Eh, po, osnutek poročila predlaga nespametno politiko in sicer zahteva fleksibilizacijo proračunskih pravil in na socialističen način naj bi potem tu še investirali. To je napačna politika, taka, ki je v preteklosti privedla do problemov. Uh, in zaradi tega pozivam kolegice in kolege, pogledajte, kakšni so uspehi gospodarstva, prevzemite eh, uspešne modele, eh, ne ustvarja država delovnih mest, temveč podjetja, ne spodbuja država porabe, temveč eh, Eh, eh, človek na cesti, eh, ni naloga države, da porablja čim več, temveč, da poskrbi za to, da podjetja in ljudje sami porabljajo. Se pravi, ni naloga države, da predpiše stvari ljudem in država ni tista, ki vse ve bolje od podjetij. Ne, podjetjem je treba ponuditi najboljše pogoje. Tu moramo še intenzivno razpravljati v naslednjih mesecih, tega se veselim, predvsem se veselim še dobrega sodelovanja vnaprej. Hvala lepa, sedaj pa Urtasun Ernest za zelene. Pozdravljamo to poročilo, menimo, da je to dobro, eh, dobra podlaga za razpravo mi vemo, kakšen je politični kontekst eh, tega poročila. Bilo je nekaj eh, optimizma. Eh, francosko-nemška izjava ni bila dovolj ambiciozna. Videti pa je, da je treba ukrepati. Vsekakor želimo, da se vse to odrazi tudi v poročilu. Menimo, da je poročilo dobra podlaga, vendar naj izpostavim točke, ki se nam zdijo pomembno. E, torej, mislim, da je treba e, e, e implementirati ambiciozen CCTB, e, treba je tudi upoštevati e, Eh, zagotavljanje eh, pravičnosti v evropskem stebru socialnih eh, pravic. Treba je upoštevati javne naložbe in podobno. Nekateri elementi po našem mnenju manjkajo. Želimo si, da se konkretno omeni eh, proračun, eh, vloga ECB, vloga Evropskega parlamenta, eh, potreba po avtomatičnih stabilizatorjih in podobno. Kot tudi omenjeni so tudi Eh, programi za obvezen monitoring. Eh, torej, tu se kritizira, eh, da država, da komisija ne kritizira neskladnosti politik držav članic v zvezi s podnebnimi cilji. Treba je upoštevati, Eh, tudi eh, korupcijo z evropske perspektive. To so naši predlogi, eh, torej želimo izboljšave pri teh točkah. Hvala lepa. Hvala lepa. Miguel Vegas ni tukaj ali želi kolega Lopez Permejo govoriti na mesto njega. Na mesto Brnaja Monoja tudi ni nikogar na mesto Barbare Kapel tudi ni nikogar, zato eh, prosim, gospod eh, Beres, naj eh, pove še nekaj zaključnih besed v imenu poročevalca. Hvala lepa. Poročala mu bom o tej razpravi, vendar mislim, da se lahko že sedaj odzovem na določene točke. E, torej, priporočila za države v okviru evropskega semestra. Vse to je povezano. Eh, tako evropski semester kot specifična eh, priporočila za države so povezana. Gospod Baje se sprašuje, kako je s tem splošnim okvirom, kako deluje. Eh, po cilji COP21 eh, eh, in cilji Združenih narodov. O tem so govorili kolega Vanden Candelare in kolega Ernest. Torej, tu je treba najti neko evropsko strategijo. E, torej, e, tu ima naš poročevalec tudi podporo e, mnogih. Sprašujemo se, kako bo z večletnim finančnim okvirom v prihodnje. Tu moramo seveda upoštevati tudi kohezijsko politiko. Eh, kakšne so učinki eh, priporočil za posamezne države. Pri teh politikah ne bomo uspešni, če bomo uporabili samo en instrument. Zato je treba poskrbiti za usklajevanje različnih instrumentov. E, mislim, da se strinjamo z gospodom Silem, da je treba zagotoviti boljše pobiranje e, Eh, davkov. Potrebna je večja eh, harmonizacija davčnih sistemov. Eh, več ne morem sedaj povedati. Vem, da imate tudi vsi še veliko toč na eh, dnevnem redu danes večer in zahvaljujem se v imenu našega poročevalce. Hvala lepa. Eh, predloge spremem pa lahko ložite do 10.7. O njih bomo razpravljali ali 29. ali 30. augusta. Na to sledi eh, pogovor z nacionalnimi parlamenti in sicer 9. oktobra in eh, tudi glasovanje o dosjeju v ekonu bo na isti dan. Eh, glasovanje v plenumu bo na drugem zasedanju v oktobru. Toliko o časovnici in s tem. Eh, po točko 8 razno nimamo ničesar, zato prehajamo k deveti točki. Naša naslednja srečanja bodo v ponedeljek 9. julija med 15 in 18.30 in 11. julija 9. do 12.30, 15. do 18.30 in v četrtek 12. julija 9. do 12.30. In na koncu vas želim opozoriti na to, da bo v tem prostoru ob 25.40 skupna seja eh, Ekona in Bača s podpredsednikom Evropske komisije. Za tiste, ki vas eh, ne bo, želim prijeten eh, večer, ko dobri evropejci navijamo sedaj za Belgice. S tem zaključujem sejo.